obvestila predsedujočega. Rad bi pozdravil gospod Pelsen. Torej, gospod Jasenko bo nadomestil gospod Pelsen. Se pravi, gospod Pelsen, pozdravljamo in se veselimo sodelovanja z novim poslancem. Torej, mislim, da bo izziv za vas eh, kar precejšen, kajti eh, oseba, ki jo nadomeščate, je, nas je navadila na odlično delo, ki ga je opravljala. Dobro, spoštovani gospe in gospodje, torej imamo 21 jezikov. Sedaj pa dajem besedo gospodu Dontanu, ki nam bo predstavil tretjo točko, se pravi glasovanje. Mislim, da ni treba, da to, ta uvod naredim sam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej imam dve obvestili. Prvič, eh, mislim, da ste vsi prejeli informacije sekretarjata komisije in sicer eh, je v eh, glasovnem seznamu prišlo do napake in sicer na strani 15, torej vsaj na mojem seznamu, na strani 15, torej sedmi odstavek, drugi oddelek, pod odstavek 3, se pravi med amendmajem 324 eh, in bo treba dodati amendma 156, ki je bil pozabljen. In eh, na to, na po sestanku poročevalcev v Senci smo imeli razpravo o kloniranju in večina Eh, v skupini je izrazila mnenje, ki me je pripričalo v to, da ne bom eh, podprl predlogov sprememb v zvezi s kloniranjem v tem besedilu, zato da bomo na začetku trialoga od komisije in sveta zahtevali izjavo v zvezi s specifičnim besedilom, eh, ki bo opisalo tehnologije kloniranja. Moram reči, da sem Eh, se počutim popolnoma eh, nepristupno pristojnega za pripravo zakonodaje o tehnologiji eh, kloniranja, ki je ne poznam. Torej, komisija je tista, ki mora pripraviti ta zakonodajni predlog eh, s tem, da imamo besedilo, glede katerega se eh, večina strinja in sicer, da se prepove gospodarsko oceno kloniranja. Ampak tega nismo želeli uvesti, zato da ne bi posegali v besedilo, ki je v trialogu. nie widzę pytań do pana posła sprawozdawcy przejdźmy zatem Hvala lepa. Sedaj pa kar glasujemo. Apologies, chair, just to... Izvolite. Ja, torej želel bi povedati samo to, da nimam um, kartice. Dobro. Hvala. Eno prošno imamo. In sicer, ali lahko prosim sprejmete situacijo, kjer če vidim, da je večina, ne bom spraševal, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Torej, če vidim, da je večina za, ne bom rekel za, proti, kdo se vzdrži, zato da bomo čim prej končali z glasovanjem. Torej, vprašal bom, kdo je za, ne pa kdo je proti in kdo se vzdrži, če bo večina jasna. Dobro. NV8. Naj vas spomnim, da imamo 157 predlogov spremen poročevalca torej imamo šest predlogov sprememb, torej slopov in pa kompromisne. Torej, kdo je za? Predlog spremembe 8, kdo je za? Dobro, bomo glasovali elektronsko. Dobro, konec glasovanja. 32, torej nisem videl rok. Dobro, nadaljujemo. 186, kdo je za? Hvala. Sprejeto. 16, torej 9 envi, kdo je za? Hvala, sprejeto. 17, za? Hvala, sprejeto. Kompromisi bomo glasovali elektronsko. Kompromis A. Začenjamo z glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to 192, kdo je za? 192. Kdo je proti? Zavrnjeno. 193. Hvala. Kdo je proti? Zavrnjeno. 194. Kdo je za? Proti? Hvala. Zavrnjeno. Kompromis B. Bomo začeli z glasovanjem. Elektronsko bomo glasovali. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to NV 11. 11. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 197 za, proti, zavrnjeno. Kompromis C. Bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 21. Poročevalec. Kdo je za? Sprejeto. 203. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. 204. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 205. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 206. Za? Proti? Zavrnjeno. 22. 13 envi. Kdo je za? Sprejeto. 23. Zelo pomembno in predlagam elektronsko glasovanje. Predlog spremembe 23. Elektronsko glasujemo. Torej, to je amadma v zvezi s kloniranjem. Hvala lepa. Konec glasovanja. No, no, to sem si predstavljal, to sem pričakoval, ampak to. Tu gre res za temeljna vprašanja, zato smo glasovali elektronsko. Še eh, dva eh, predloga spremembe bomo imeli, kjer bomo glasovali elektronsko, zato pričakujemo, že pričakujemo določen rezultat. 208, 14, kdo je za, proti, zavrnjeno. 15, za, hvala, sprejeto. 209, kdo je za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. 24. 210, 16, NV. Kdo je za? Sprejeto. 25 za. Sprejeto. 26 za. Hvala, sprejeto. 211. Kdo je? Tu bomo tudi glasovali elektronsko. Torej, 211 elektronsko. Torej, pričakujem določen rezultat. Bomo zaključili z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 212. Elektronsko bomo glasovali. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospod eh, Heusling, 213. Kdo je za? Sprejeto. 214. Torej to, to gre za ključno vprašanje, bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 216. Za? Proti? Zavrnjeno. 27. Kdo je za? Hvala. Na to kompromisni predlog D. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 31. Kdo je za? Hvala. Kompromis E. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 227. Kdo je za? Gospod Heusling, kdo je proti? Zavrneno. 36. 36. Amandma poročevalca, kdo je za? Sprejeto. 228. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Kompromis F. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala sprejeto. 43. Kdo je za? Hvala sprejeto. 45. 45. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 46. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 232. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Kompromis G. Kompromis G. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 eh, sprejeto. 240. Kdo je za? 240 proti. Sprejeto. 241. Hvala. Kdo je za? Sprejeto. 51. Predlog spremembe poročevalca sprejeto. Dvainpetdeset za. Hvala sprejeto. Triinpetdeset za. Sprejeto. Štiriinpetdeset za. Hvala sprejeto. 55, kdo je za? Sprejeto. 56 za, hvala sprejeto. 57, kdo je za? Hvala sprejeto. 58, torej 249 za, hvala sprejeto. Bomo elektronsko glasovali o kompromisu H. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 251, kdo je za? Sprejeto. 60, kdo je za? Hvala, sprejeto. 61 za, hvala, sprejeto. 252 za hvala sprejeto. 62, hvala sprejeto. 254 za, hvala sprejeto. 63 za. 200. Bomo glasovali elektronsko. 254 elektronsko. 254. Kdo je za? Dobro, bomo glasovali elektronsko. Začete glasovanje? Zavrnjeno. 63. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. 255. Za? Proti? Zavrnjeno. Dobro, bomo preverili elektronsko 255. Začenjamo z glasovanjem. 255. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Se upravičujem, je sprejeto. Hvala. Predlog spremembe 256. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 257. Se upravičujem. 64. Kdo je za? Se opravičujem, nisem dobil prevoda za dva, pet, sedem, ne vem koliko drugih še ni glasovalo. Ne, o tem nismo glasovali, zato ker smo sprejeli predlog spremembe 256, torej ta predlog spremembe je brezpredmeten. Dobro, 64, kdo je za? Hvala, sprejeto. 65, kdo je za? Dobro sprejeto. In sedaj nadaljujemo s kompromisnim predlogom I. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis I. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, potem nadaljujemo z predlogom spremembe 68, predlog poročevalca. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Devetinšestdeset, kdo je za? Hvala, sprejeto. Na to kompromisni predlog J. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj nadaljujemo z amandmajem 700, 27. Torej, amandma 33, kdo je za, kdo je proti? Dobro, bomo preverili elektronsko. 33, začenjamo z glasovanjem. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, 72, kdo je za? Hvala, sprejeto kompromis K. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo z 278. Kdo je za? 278. Kdo je za? Proti? Hvala. Zavrnjeno. 74. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. 279 in 75, kdo je za, sprejeto. 76 za, sprejeto. 77 za, sprejeto. 78 za, sprejeto. 79 za, sprejeto. 80 za, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z eh, amandmajem 281 za, proti, zavrnjeno. 81 za, sprejeto. 35. Ne, se upravičujem, 82 za, sprejeto. 36 za sprejeto. Dvesto dvainosemdeset za sprejeto, dvesto triinosemdeset oziroma dvesto štiriinosemdeset kdo je za, proti, zavrnjeno, predlog spremembe štiriinosemdeset poročevalca za sprejeto. Predlog spremembe 85 poročevalca, kdo je za, sprejeto. Amandma 285 za. 85 je sprejet, tako je 285 brezpredmeten, se pravi 86 sprejeto. Na to amandma 87 za sprejeto, 88 za sprejeto, 89 za sprejeto, 287 za proti, zavrnjeno, 288 za proti, to se vzdrži, zavrnjeno, 90 za sprejeto. 91 za sprejeto 92 amadna poročevalca kdo je za sprejeto predlog spremembe 289 za sprejeto 292 za, proti, zavrneno. Dvesto trindevetdeset, kdo je za, proti, zavrnjeno. Dvesto 200...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 301 za, proti, zavrnjeno. 302 za, 302 za, sprejeto, hvala. 95 za, sprejeto. 303 za, 303, kdo je za, hvala, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo s predlogom spremembe 104. Kdo je za? Ne, se opravičuje govorec 102. Hvala, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 104. 104, kdo je za? Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 105, kdo je za? Sprejeto. 106 za, sprejeto. 107 za, sprejeto. Predlog spremembe 39 NV za, sprejeto. 108 za sprejeto, 109 za sprejeto, 110 eh, amadma poročevalca za sprejeto, 40 envi za sprejeto, predlog spremembe 111 poročevalca za hvala sprejeto, 112 za sprejeto. 113 za, sprejeto, 114 za, hvala, sprejeto, 115 sprejeto, 305 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe je 116, kdo je za? Sprejeto. 306 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Predlog spremembe 306. Začenjamo z glasovanjem. Zavrneno. Sedaj pa nadaljujemo z amandmajem 117. Za proti. Dobro, nadaljujemo s predlogom spremembe. Enajstirideset, enajstirideset. NV, kdo je za? Se pravi, Gospod, ki ni imel kartice, je glasoval proti, tako da je bilo 22-22 in je zadeva bila zavrnjena. Dobro, 41 zavrnjeno, 118 sprejeto, 119 glede za sprejeto, 307 za, proti, zavrnjeno. 120 za sprejeto. 121 za. Sprejeto. 308. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Torej, glasujmo od 123 do 134. Torej, to bi glasovali v svežnju, gre za predloge spremembe poročevalca. Kdo je za? Dobro, sprejeto. Na to nadaljujemo z predlogom spremembe 135 poročevalca. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 300, ne, 136, kdo je za? 136. Hvala, sprejeto. Na to 312, 317, 313, 337, sprejeto. Na to 138 za. 138, to je za sprejeto, 139 za sprejeto, 140. 43 NV za, proti zavrnjeno. 141, 44 NV, kdo je za, sprejeto. Na to kompromis L. Bomo glasovali elektronsko, začenjamo z glasovanjem. Kompromis L, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj pa Nadaljujemo z amandmajem 45, kdo je za, hvala sprejeto. 315, za, proti, zavrnjeno. 316, 316, torej 46, eh, hvala sprejeto. 144, 144, kdo je za? Kdo je za 144? Hvala sprejeto. Samo trenutek. Do popravki 48. Sedaj nadaljujemo s predlogom spremembe 48 envi, kdo je za, proti zavrneno. 318. Sprejeto 146 in 49 envi, sprejeto 319. Kdo je za? 319. Kdo je za? 319. Za? Proti? bomo glasovali elektronsko. 319. Bomo začeli z glasovanjem. Konec glasovanja. Dobro, hvala. Tristo dvajset, kdo je za? Sprejeto, hvala. Tristo enaindvajset, za? Hvala sprejeto. 147 za. Hvala sprejeto. 322 za. 322. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrneno. 148 in 51 envi za sprejeto. Amandma 149 in 53. Kdo je za sprejeto? 150 in 54, kdo je za sprejeto, 151 in 55 eh, sprejeto. Tristo triindvajset, kdo je za? Tristo triindvajset, za, proti, zavrnjeno. Bomo, spre, bomo, preverili, bomo preverili elektronsko 323. Začenjamo z glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kaj pa vi? Kaj pa vi? Sprejeto. Prejeto je. Dobro, potem nadaljujemo z predlogom spremembe 1.5.4. Dobro je, da tako pozorno spremljate, kaj počnemo. Torej 154.57 sprejeto. 155 in 57, kdo je za? Hvala, sprejeto. 324 za proti, zavrnjeno. Na to nadaljujemo z dodatnim predlogom spremembe 156. Dobro, bomo glasovali elektronsko o amandmaju 324. Glasujemo 324 elektronsko. Torej, glasujemo o 324. Konec glasovanja. Hvala lepa. In sedaj nadaljujemo z predlogom spremembe gospoda Dantana 156. Kdo je za? Hvala sprejeto. In na to nadaljujemo s predlogom spremembe 325. Kdo je za? Sprejeto. 326 za, proti, 325 je sprejet, 326 zavrnen. Amandma 327. Kdo je za? Hvala sprejeto. 328 za. Sprejeto. 329 za. Proti. Sprejeto. 329 bomo glasovali elektronsko. Moralo bi biti zavrnjeno. Zavrnjeno. Zavrnjeno, zavrnjeno. Tristo trideset. To je za, 330 za, proti, zavrneno. 331 za, proti, sprejeto. 332 za, proti, zavrneno. 333 za, proti, zavrneno. 334 za, proti, zavrneno. 335 za, proti, zavrneno. Sedaj pa nadaljujemo s amadmajem 338 za, proti, zavrneno. Amadma 67 za, proti, zavrneno. Amadma 339 339 kdo je za hvala sprejeto 157 bomo še preverili elektronsko 339 elektronsko preverjamo 339 začenjamo z glasovanjem Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog spremembe je 157 za. Hvala sprejeto. 341 za. Proti. Zavrneno. Tristo dvainštirideset za, proti, zavrneno. 343 za, proti, zavrnjeno. 344 za, proti, zavrnjeno. 158, amandma 158, gospoda Dorfmana, hvala sprejeto. 159 za, sprejeto. Amandma 1, poročevalca in 1 envi, To je za sprejeto. 160 za, proti, zavrneno. Amandma 2 za, sprejeto. Amandma 3 za, sprejeto. Predlog spremembe 162, gospoda Njuja, ja, proti, zavrneno sto triinšestdeset eh, amandma gospoda Dorfmana za hvala sprejeto, sto štiriinšestdeset kdo je za sprejeto, sto petinšestdeset eh, za sprejeto, amandma tri poročevalca za sprejeto, amandma 167 za, proti, zavrneno. 168 za, sprejeto. Amandma 4 poročevalca za, sprejeto. Amandma 5 poročevalca sprejeto. Amandma 169 gospode Bude, sprejeto. Amandma 7 poročevalca in 5 envi sprejeto. Amandma 8 poročevalca za sprejeto. Amandma 6 envi za sprejeto. Amandma 170 za sprejeto. Amandma 9, kdo je za sprejeto. 171 in 10. Torej, to sta identična predloga spremembe. Kdo je za? Hvala sprejeto. 172 za, sprejeto. 173 za, proti, zavrneno. 174 za, proti. Bomo preverili elektronsko. 174. Elektronsko konec glasovanja. Zavrnjeno. No, še vedno je zavrnjeno. Zavrnjeno. 175, torej identično 176 in 11, to je za proti zavrnjeno. 177 za, proti zavrnjeno. 178 za, proti, zavrnjeno. 179 za, proti, zavrnjeno. 12 pročevalca in 7 envi za, sprejeto. Na to imamo tri identične madmaje 180, 81 in 13, sprejeto, 182, kdo je za, hvala, sprejeto, 100. 84 za sprejeto. Na to 185 za, proti, bomo preverili elektronsko, torej 185 bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Na to nadaljujemo s 15. amadmojem poročevalca za. Hvala, sprejeto. In sedaj imamo še končno glasovanje o spremenjenem predlogu. Po imensko bomo glasovali. Začenjamo z glasovanjem o spremenjenem predlogu.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 ali lahko zaključite s prejšnjim glasovanjem, zato da lahko od, začnemo z novim. Začenjamo z glasovanjem. Sprejeto. Dobro. Sedaj pa glasujemo o, o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj in potrebujemo vsaj 23 glasov za. To je tudi poimensko glasovanje. In začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Dantanu. Hvala lepa. Eh, sedaj nam je ostalo še malce časa. Ali želi gospod Dantan besedo? Ne. V tem primeru pa bomo točno ob osmih eh, sprejeli komisarja, tako da imamo lahko petminutni odmor. Hvala lepa. Hvala za to zelo gladko glasovanje.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 gospe in gospodje. Sedaj pa gremo na drugi del našega sestanka. Pozdravili bi komisarja. To je naš komisar. Verjetno mi ne zamerite, ker vas imenujem naš komisar. Torej, To je naš komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja. Verjetno se spomnite, da je bila nova strategija za gozdove sprejeta leta 2013. Gospa Köstinge je sestavila mnenje na lasno pobudo. To poročilo je bilo potem v parlamentu sprejeto z veliko večino tem poročilu se omenja potreba po tem, da moramo imeti celovit pristop. Sklajevanje. Na plenarnem zasedanju je komisar povedal, da bo prišel in se srečal z nami in da bo predstavil tudi sam proces izvajanja strategije. Evropska komisija je objavila Forest Map v letnem načrtu za izvajanje. Ta načrt Forest Map je bil objavljen septembra. Komisar je izpolnil svojo obljubo, prišel je k nam in verjetno bo povedal nekaj o načrtu izvajanja. Upam, da nam boste povedali, kaj tudi o tem, kar je sprejela komisija, torej o večletnem načrtu izvajanja za novo gozdarsko politiko, ki se imenuje Forest Map. No, mislim, da ni treba, da omenjamo celoten dokument, Sam se ne bom spuščal v podrobnosti, gre za dokument komisije, toplo pozdravljam gospoda komisarja. In najprej mu predajam besedo, potem še koordinatorjem, potem pa bodo dobili besedo vsi druge, ki se želijo oglasiti. Gospod in gospodje, ta tema je zelo zanimiva, pa prosim, da se držite omejitev. Gospod komisar, hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo je biti z vami danes večer, zato da lahko predstavim letni načrt izvajanja Evropske gozdarske strategije. Naj pozdravim tudi prispevke komisarke Velkovske in komisarja Vele, ki sta bila vključena v to delo. Ta načrt je rezultat konstruktivnega in tesnega stelovanja z državami v pripravljalnem procesu. Odraža tudi aktivno vključitev vseh gozdarskih partnerjev. No, Evropski parlament je prav tako odigral pomembno vlogo pri tem, pri oblikovanju Evropske gozdarske politike. Pozdravljam delo tega odbora pri pripravi mnenja na lasno pobudo. Pri novi Evropski gozdarski politiki za gozdove in za vse sektore, ki temeljijo na tem, naj omenim vlogo poročevalcev zlasti poročevalke Elizabet Kosna in poročevalcev Senci. Vsi se zavedamo dejstva, da je za evropsko družbo zelo pomembno pripisati veliko pomena gozdovom. Imamo tudi uporabnike in 40 odstotkov vse površine v Evropski uniji pokrivajo gozdovi. Vidimo, kaj se dogaja v preteklih letih, to je kritično pomemben sektor. Poskrbeti moramo zato, da bodo naše podeželjska območja zelo, vem, delovala zelo dobro. 3 milijone delovnih mest imamo v tem sektorju. Gre torej tudi za naravo, za živali, za vse Za ekosisteme, biotsko raznovrstnost, gozdovi so zelo pomembni za biotsko raznovrstnost in tudi za druge ekosisteme. To je ključni sektor na prehodu k nizko ogličnem gospodarstvu, ki je okolju prijazno. Gospod predsednik, gozdarski sektor se danes soča z veliko priložnostmi in izzivi. Še več bo popraševanja po biomasi, kajte veliko je svetovnega popraševanja iz tradicionalnih industrij. Tu je tudi veliko spodbudnih dogodkov pri razvoju, ampak ekosistemi so spostali različnim trendom zaradi podnebnih sprememb, imamo več neviht, požarov, suš, škodljivcev in bolezni. Torej, poskrbeti moramo za to, da imamo dolgoročen, strajni načrt pri upravljanju, tako da bomo uskladili vse, socialno politiko, ekonomsko in vse druge, kajti tu imamo vse več groženj. Evropska gozarska strategija smirja prav k temu. Imamo cilje strategije in ti so, da bi okrepili evropski trud za vzdržno gozdarsko upravljanje, vključno z manjšanjem krčenja gozdov na globalni ravni. Potem moramo poskrbeti za to, da vse gozdove v EU upravljamo z načeli vzdržnega upravljanja. Evropski parlament je sprejel resolucijo. Tam je povdaril, da je izvajanje Evropske gozdarske strategije zelo pomembno, ampak to potrebujemo sklejen proces, ki mora biti urejen na večletni ravni. Učinkovito za minimalno birokracijo. Vse te elemente boste našli v večletnem načrtu izvajanja. Res je. To je dosledno z mojimi obveznostmi, da bi imeli poenostavitev tudi na drugih področjih. Imamo konkreten seznam ukrepov tako da bomo lahko v tem sektorju šli k smeri doseganja cilja gozdarske strategije 2020. Ključno s temi prioritetami skušamo doseči koherentnost, da bi uskladili različne pogude v gozdarskem sektorju. Treba je vključiti vse interesne udeležence. Ta koordinacija je izjemnega pomena, kajte tu je treba sprejeti veliko različnih odločitev v okviru energetske in podnebne unije do leta 2030. Tukaj je tudi zarabo zemlišč imamo različne druge podnebne okvire, ki veljajo do leta 2040, potem moramo biti dosledni tudi z novimi politikami za vzdržne biomase biogoriva. Leta 2016-2017 bo komisija to predlagala v okviru novega energetskega svežnja in gospodarstva na tem področju. Kot je povdarjeno v resoluciji parlamenta, gozarski letni načrt omenja prioritete konkurenčnost in zdržnost gospodarstva. Treba je izhajati znanje. To je posebno sklenjeno tudi s političnimi smernicami predsednika Junkarja. Ne smemo pozabiti na to, da je gozdarska industrija izjemno pomena predstavlja tudi 7 odstotkov PDP-ja. To je zelo pomembno v ženskih območjih, kajti tu imamo včasih omejene možnosti za zaposlitev in vse večje popraševanje po gozdarski biomasi. In tu je ta velik potencial v tem gozdarskem sektorju, da bi še več prispevali k temu, k rasti, naložbam, ustvarjanju delovnih mest. Večletni gozdarski načrt spodbuja rabo lesa. To mora biti vzdržna, trajnostna surovina in to je osnova za razvoj biogospodarstva Evropske unije in to lahko znatno prispeva tudi k zmanjšanju oblika gospodarstva in da bomo boljša energetska unija te načrte je podarjeno tudi to, da moramo uskladiti različne politične instrumente pri izvajanju. Programi podeželskega razvoja državam ponujajo ukrepe, naložbe v gospodarske tehnologije, v predelavo, marketing, treba je podpreti tudi organizacije proizvajalke. Imamo podeželske programe, ki so bili že sprejeti na podlagi vseh predlogov. Lahko vidimo, da imamo tu 7,2 milijard evrov izdatkov med leti 2013 in 2020 za ta sektor. Gozarski večletni načrt bo ocenil, kako lahko ti ukrepe prinesejo več dane vrednosti in kako se tudi lahko izvaja bolj učinkovito. Potem sodelujemo tudi z EF in EIB, da bi razvili specifične finančne instrumente, ki bi bili usmerjeni v gozdarstvo, da bi bili na voljo za države članice. Do konca leta naj bi državam ponudili vse to, ampak Verjetno je bolj realno, da bo to na voljo v začetku prihodnjega leta. Potem še en evropski instrument za izvajanje strategije, to je sedmi okoljski akcijski načrt, to je okvir za izboljšanje okoljskega upravljanja. Vesel sem, ker je tako, kajti pogajali smo se o tej strategiji v parlamentu in na svetu, tudi v okviru irskega predsedstva v letu 2013. Raziskave inovacije v vzorju 2020 so zelo pomembne. Imamo evropsko inovativno partnerstvo in to je pomembna podpora prihodnjemu razvoju tega sektorja. Zlasti, če govorimo o biogospodarstvu, industrija, ki temelji no, na biopolitiki, na partnerstvih. Večletni načrt se nanaša tudi na globalno delovanje, kajti Evropska unija je tu vodila, ko gre za boj proti degradaciji gozdov in nezakoniti sečni potrebujemo akcijski načrt tudi na področju trgovine in drugega. In sedaj vidimo tudi to pobudo Red Plus. Potrebujemo še več korakov pri izvajanju tega. Potrebujemo formalizacijo večitnega črta, potrebujemo stalni odbor, umestni pregled strategije. In kot vsi veste, so gozdovi zelo drugačni v različnih državah Evropske unije. Torej tu velja tudi načelo subsidijarnosti, sorazmernosti, merjanja. To je zelo pomembno pri izvajanju strategije zelo bi cenili, če bi parlament podporil izvajanje nove strategije. Seveda bomo parlament tudi obveščali o izvajanju, ukrepih. Veselim se razpravi na koncu, bom potem pokomentiral tudi razpravo. Hvala, predsednik. Dziękujemy panie komisarzu. Hvala komisar. Kot sem napovedal, bomo začeli razpravo s predstavniki političnih skupin. Gospa Kostinger, v imenu LSA, prosim. Vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovani komisar. Da imamo priložnost, da se z vami pogovorimo o gospodarski strategiji. V našem odboru smo zelo intenzivno delali na tem, da bi zgradili močno stališče na področju gozdarske strategije. Kot ste že omenili, gozdovi izpolnjujejo nešteto nalog, prispevajo tudi k gospodarski rasti, k energetski oskrbi. In zato bi morali še bolj izkoriščati potencijal naših gozdov. Iz tega, kar ste povedali, izhaja tudi ta, se zelo zauzemate za to, da bi bila gozdanska strategija nek motor za zagon teh dejavnosti zaradi velikega gospodarskega kot tudi ekološkega pomena gozdov je treba to vedno znova poudariti. Nekaj, kar bi izpostavila in o čemer smo tukaj v odboru zelo intenzivno razpravljali, se nanaša na vključevanje lastnikov gozdov oziroma upraviteljev gozdov. Večkrat smo dejali, da se nam zdi zelo pomembno, da bi stalnemu odboru za gospodarstvo dali večjo vlogo. Zato me zanima, kakšne konkretne predloge ima komisija, da bi se to dejansko zgodilo zakonodaje, evropska zakonodaja vedno bolj eh, prispeva k temu, da se čutijo lastniki gozdov pokrovitelsko obravnavani, sploh z temi večletnimi načrti. Mislim, da bi tiste, na katere vplivajo naša pravila, bolj vključili v pripravo zakonodaje, jih bolj povprašali za njihovo strokovno mnenje. Moje konkretno vprašanje pa se nanaša na stalni odbor za eh, gozdarstvo. Kakšni so vaši načrti glede tega, kako bi lahko bolj koncentrirano in sodelujoče? ukrepali. Hvala lepa. Hvala, gospod Castro. E, e, Hvala, gospod komisar. Vedno smo veseli, ko vas vidimo tu in se lahko pogovarjamo o tem. Pogovarjali smo se tudi o Junkarjevem načrtu in vemo, da e, ni kriv, da se ne pogovarjamo o tem. No, ta tema o gozdarstvu je zelo pomembna za ta odbor. Kolegica Elizabet, ko ste ga razpomnila na to, vi ste tudi to menili. Ampak seveda bi si želeli, da bi lahko izkoristili to priložnost dialoga z vami, zato da bi omenili tudi krizo in so te težave, ki so v evropskem kmetijskem sektorju. In ob tej priložnosti moram spomniti tudi na ta načrt, ker smo sicer videli, da ste hitro delovali, ampak smo pa kritični glede nekaterih vidikov. Tako da bi izkoristil to priložnost in spomnil na besedilo uredbe o mleku, sadju, zelenjavi, v šolah. Trudili ste se, da bi ohranili to na dnevnem redu Evropske unije, ampak tu imamo sedaj določena tveganja na svetu, tam želijo spremeniti pravno podlago in izključiti Evropski parlament iz soodločanja pri tej razpravi. To sem želel reči. Mi tega nikoli ne bomo sprejeli, takšne rešitve. Res smo veseli, ker boste ustrajali pri zagovarjanju vloge parlamenta. Hvala. Pani poseł Miller. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Hvala lepa za to poročilo glede izvajanja gospodarske strategije, kar seveda igra veliko vlogo za zasebne lasnike gozdov v Evropi. Saj je. Yeah pomembno, kako se bo pozicionirala komisija glede tega. Prejšnji teden se je bila v našem okrožju pri podelitvi nagrad za gozdove in tukaj so mnogi mali lasniki gozdov vključeni v združenje malih lasnikov. In to združenje mi je dalo nalogo, da predstavim njihovo mnenje glede izvajanja večetnih načrtov. Rekli so, da to zavračajo, dejali so mi, da bi morala komisija pokazati več poguma in zaupanja v mnoge male lasnike gozdov, v smislu, da znajo sami upravljati z gozdovi, tako da bo to dobro, tako ekonomsko kot tudi okoljsko. Seveda je treba vzpostavljati ustrezno strukturo gozdov, več mešanih gozdov v vseh 28 državah članicah. Trenutno pa vidim še vedno velike probleme, ko pravite o obzorju 2020 in tukaj govorimo o 7,2 milijardah evrov, ki jih imamo na voljo. Ta denar je že vključen v načrte in ne vidim nobenih posebnih programov za eh, gozdove in za gozdarstvo programi inovacij v podjetjih eh, vodijo lokalne skupnosti in mnogi lasniki gozdov ne bodo imeli nič od tega, vsaj tako se bojim. Kljub temu pa eh, bi morali gledati na lasnike gozdov kot na majhne podjetnike, ki morajo živeti od svojih gozdov in zato ne potrebujejo zavezujočih eh, načrtov v okviru Nature 2000 in poseganja v zasebno lasnino. Dziękuję pan poseł Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Hvala. Gozdarstvo na Jrskem je zelo pomembno in to se je pokazalo zlasti v tem času, ko je prišla na oblast sedanja vlada. Videli smo to razpravo o tem, ali naj bi prodali vse v našem gospodarskem sektorju, tako da bi poplačali vse dogove, ki jih sploh ne bi smeli imeti, ampak dobro. Mimo tega je tam tekla razprava in to je prišlo. To je privedlo do tega, da so se mnogi začeli zanimati, zato tudi tisti, ki niso v tem sektorju, in potem smo ugotovili, da je to eden iz naših največjih zakladov pri nas tudi recimo v prostem času, biomase, če govorimo o ekosistemih in drugom. In potem je opozicija zmagala, to ni bilo prodano, povedali smo, kako zelo pomembno je to in tako dobro smo to povedali, da smo prepričali lasno vlado. Naš komisar je tudi menil, da bi bilo napačno to prodati. Ampak rezultat pa je ta, da smo sam prejel veliko pošto tistih, ki se zanimajo za to, ki se ukvarjajo z organizacijo Culture na Jerskem. To je napol državno podjetje pri nas, ki skrbi za večino gozdarskega sektorja. Gospod komisar, nam boste lahko pomagali, kajti mi smo videli, da je tu nekaj domnev o resni goljufiji. Žal, vi skrbite za gozdarstvo v Evropi, ampak Jerska del tega Kako je s tem? Gozdarstvo je pomembno in zadnje, kar potrebujemo, korupcija v tej industriji. Nekateri so šli celo k policiji pri nas s temi informacijami, ampak žal imamo ta napol državni organ, ki ne želi sodelovati. Naš minister je edini, ki jih lahko prisili k sodelovanju in tega ne počne. Sedaj bi šel više po tej prehrambeni verigi. Imamo komisarja iz Irske, ta je bil član te vlade, Gospod komisar, res me zanima. Če bi vam predstavili te informacije, bi vi lahko kaj storili o tem? Mi imamo tu domneve o tem, da imamo do 80 do 90 milijonov evrov goljofije v tem poldržavnem podjetju. No, primankuje na denarje, lepo bi bilo vedeti, če to res ali ne. In če to res, potem bi lahko kaj naredili o tem, ampak zaenkrat. Se našega znanstvenega industrija ne pomaga. Kajti to podjetje, ki skrbi za večino v tem gozdarskem sektorju, ne sodeluje s policijo in tudi minister ne pomaga pri tem. Zanima me, ali lahko kaj vi storite za nas. Hvala. Bardzo dziękuję pan poseł Hausling. Pan proszę. Hvala, gospod Hausling. Ja, komisar, schön, dass... Hvala, gospod komisar, da ste danes za nami. Se pa sprašujem, ali naj bi govorili tukaj samo o gozdovih. Mislim, da je cela vrsta tem, o kateri bi se lahko pogovarjali, če ste že tukaj. In sam bi rad nekaj povedal in nekaj bi vas vprašal glede intervjuja, ki ste ga imeli prejšnji teden, eh, glede mlekarjev, ki ste dejali, da niso v krizi, da niso uh, v eksistenčni krizi in da ne delajo pod proizvodnimi stroški in da ne vidite nobenih uh, znakov za kako krizo. Lahko si predstavljate, da je to nekoliko začudilo eh, mlikarje in uh, da ste jim odrekli uh, Mm, kritično situacijo na tem eh, področju, mogoče lahko to popravite. Če pravite, da eh, mlekari nima nobenih eh, težav, potem morate to utemeljiti, se se zdi, da niste dobro ocenili krize. Ampak tukaj gre pa za les in gozdove. Žal niste povedali kaj veliko novega. konflikti, ki obstajajo med uporabo lesa za biomaso in okoljske vloge gozdov, te povezave ne vidite, očitno to za vas ni tema, tukaj imamo konflikte, imamo težave in um, tako gledajo tudi v gozdarstvu. Žage in gozdari se pritožujejo nad tem, da se veliko lesa izvaža in da je s tem um, pod vprašanjem oskrba v Evropi izvoz na Kitajsko se je povečal za petkrat, lahko mogoče nekaj poveste o tem in ste s kolegom velo mnenja, da bi morali predelati program Natura 2000 eh, ali pa menite, da je to neka dobra stvar, ki je ni treba popravljati. Natura 2000 je namreč prinesla kar nekaj tudi za gozdove in tukaj ne vidim nekih nasproti. Hvala. Gospod Ednju. Hvala, predsednik. No, zdi se, kot da imamo tu neko zaroto, vedno, ko pride komisar naš odbor za kmetijstvo. In ta zarota je ta, da tu slišim informacije o irski politiki, da s gospodom uh, Fenniganom in s pomočjo drugih. Hvala lepa, ampak on ni edini, ki je lahko tak zarotnik, kaj ti, kot veste, sem običajno tudi jaz zarotnik. Če sem prav razumel poslovnik parlamenta, spoh ne bi smeli imeti sestanka odbora za kmetijstvo v Strasburu. Ne vem, mogoče sem se zmotil, mogoče so se pravila spremenila. No, sekretarjat me bo popravil, če se motim. Ampak kaj je še bolj pomembno? Vedno sem vedel, da gozdarstvo ni v pristojnosti komisije oziroma odbora za kmetijstvo. Povedali so mi, da gozdarstvo ni v pristojnosti komisarja. In ko pravi, da želi zmanjšati birokracijo, verjetno eh, lahko to vsi pohvalijo, ampak spoh ne bi smeli imeti birokracije. Saj nekar zadeva moja država, ampak prav gotovo nam bo komisar povedal o tem in potem mu prenesete informacije tudi tistim, na področju gozdarstva, ki mislijo, da so v Veliki Britaniji odgovorni za gozdove in drevesa. Omenjali ste podnebne spremembe. To je nova beseda za globalno sagreven, do katerega nikoli ni prišlo, potem sečnja, to, da s temi drevesi ustvarimo biomaso. Ne vem, če bomo s tem kaj rešili. Komercialno sem bil povezan s tem in izgubil sem kar nekaj denarja. Tu to stane več. Več stane to, da spoh imamo ta drevesa, da jih sadimo, kot pa to, da jih kot so sploh vredne. Tako da je to finančno gledano zelo slab posel. Vsi bi morali biti veseli, ker so se povečale CO2 emisije. To pomeni, da bodo drevesa rasla hitreje. Torej, naj vas nič ne skrbi. Hvala. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Chwale lepa, gospe i gospodje. Mislim, da bo komisar odgovoril na vsa vprašanja. Imamo 26 govorcev, predlagam. Minuto in pol do dve minuti na govorca, zato da bi lahko imeli normalno in dobro razpravo. Upam, da bo to dovolj časa. Potem pa bo gospod komisar odgovoril na vsa vprašanja in pokomentiral bo vse teme. Gospa Hirens Garcia, para prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, torej, zelo se zahvaljujem komisarju, da se nam je danes pridružil eh, in eh, strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Kostinger, kako pomembno je ta razsežnost gozdarstva. Torej, to je ključnega pomena, kaj ti potrebujemo takšno evropsko gozdarsko strategijo. In to je sicer v pristojnosti držav članic zlasti, če eh, govorimo o drugem stebru financiranja, torej skupne um, kmetijske politike. In uh, v moji državi gre tu za zelo nehomogeno uh, področje. In, uh, Takšna evropska strategija na področju gozdarstva potrebuje drugo raven in tudi drugo raven financiranja. Uh, Eh, kajti eh, eh, sicer govorimo samo na splošno o razvoju podeželja in če pri tem ostanemo, potem bo to neučinkovito. Sedaj pa bi spregovorila o tem, kar je prejšnji teden eh, govoril gospod Juncker in sicer eh, gre o tej eh, poenostavitvi dostopa do finančnih sredstev in tu bi želela postaviti vprašanje komisarju Hoganu. Tu um, gospod Juncker predpostavlja tu, da bomo imeli 2017 finančno reformo skupne kmetijske politike ali pa bo to predvideno za leto 2018. To je zelo pomembno za vse. Um, Eh, proizvajalce tako na področju gozdarstva kot kmetijstva in za nas, zlasti v moji državi, je to še posebej pomembno. Činkuje. Hvala lepa, gospod Brennan. Izvolite. Hvala lepa, mm, predsednik. Zelo pozdravljam izvedbeni načrt in veselim me, da se komisija tako hitro odzvala na to, o čemer smo razpravljali v Evropskem parlamentu. In zelo dobro je videti, da se povečuje ozaveščenost glede pomena eh, gozdov. Pred kratkim sem bil na jugu Francije kjer vidimo, kakšno vlogo ima zemlja in ustrezni posevki eh, na segrevanje. Tri kratke točke, kar zadeva rabo tal. Lulucenjev, kako gledate na to, kako se raba zemljišča vključuje v evropski okvir? potrebujemo dobro mero. Če bomo to dobro naredili, bo v redu, če ne, potem bo nerodno. Kje mislite, da je mogoče to vključiti v podnebno strategijo? Drugič, to smo že preslišali, ampak eh, vse večja odvisnost od biomase iz Severne Amerike v Evropi. Kakšno je vaše osebno mnenje glede tega? Zdi se, precej dolga pot uh, za sekance, ki vozimo iz ZDA v Evropo. Tukaj bi potrebovali neke znanstvene utemeljitve. Mislite, da je to trajnostno in vzdržno? Mislim, da ne smemo pozabiti na prednosti za zdravje, ki izhaja iz gozdov. in mogoče bi lahko povedali tudi kaj k zaprtju je kladne v T-sajtu. Hvala lepa, tudi jaz imam nekaj vprašanj za vas, gospod komisar. Lahko bi se z vami pogovarjal gozdo v zvečer, mislim, da so gozdovi tako pomembni, da se lahko samo zaradi gozdov srečamo tukaj konkretno vprašanje ste za to, da bi podprli kaskadno rabo gozdov in kako bi si tako podporo predstavljali. Nadaljne vprašanje ali pripomba v svojem dopisu pišete o tem, da naj bi imeli kriteriji vzdržnosti oziroma trajnosti, a je načrtovano, da bomo imeli zavezujoče trajnostne kriterije za celotno Evropo. Zanima me tudi, kako je vaše mnenje glede državnih gozdov eh, v posameznih državah eh, članicah da bi, jih tudi zgledno, da bi z njimi tudi zgledno gospodarili. Vem, da je to naloga držav članic, ampak vi kot kmetijski komisar bi lahko vplivali na to, da bi v središče pozornosti postavili tudi upravljanje z državnimi gozdovi. In še nekaj, ali vam je znano, da je škoda zaradi divjih živali večja od. Uh, lesne mase oziroma vrednosti lesne mase. Zanima me, kako, kako je vaše stališče glede tega in eh, š, ker ste uvodoma povedali, da imajo gozdovi ogrom potencial, a vam je znano, da je gost tudi eh, končen, da imamo nek konec uh, izkoriščanja, sploh ko gre za lesne sekance, da ne moremo gozdov neskončnost izkoriščati. In še nekaj v. Uh, Eh, vašem prispevku izhajate iz tega, da bi tu in tam upoklicali koga v stalni odbor za gozdove. A ne bo to prispevalo k stalnemu povečevanju članov v stalnem odboru, vsi bi morali imeti tam predstavnike, ki se ukvarjajo z gozdovi. Gozdovi so na evropski ravni v vaših rokah in zato nosite veliko odgovornost. Dziękuję. Pan poseł Nykow. Chwalepa, gospod Nykow. Hvala lepa. Spoštovani gospod eh, komisar, učili ste, da smo bolj konkretni, zato bom poskušal biti bolj konkreten. Ampak eh, najprej naj vam čestitam eh, za večletni izvedbeni načrt za gozdarsko strategijo Evropske unije. Gozdovi niso samo les, gozdovi prispevajo k biotske raznovrtnosti. Bili ste v Bolgariji in ste se ogledali razmere in videli ste, da so tudi zelišča pri nas zelo pomembna. Zelišča rastejo v gozdovih, kjer jih pobiramo, tako kot tudi gobe in eh, jagodičevje in podobno nabiranje zelišč eh, lahko eh, postane velik vir dohodka za eh, ljudi, ki živijo na določenih območjih. Zelišča se lahko uporabljajo tudi v kozmetični industriji. A ne menite, da bi Evropska unija morala sprejeti tudi strategijo o zeliščih? nabiranje zelišč eh, lahko pomeni velik faktor za gospodarsko rast. To je tudi element, ki prispeva k večji biotski raznolikosti. Zelišča je treba tudi ustrezno hraniti, drugače so lahko rezultati katastrofalni. To je torej ena od možnosti za povečanje konkurenčnosti gozdarstva, ko govorimo o biološki ekonomiji ali zeleni ekonomiji. Hvala lepa. Gospod Andruj. Ja, hvala predsedojoči, tudi jaz bi se vam rad zahvalil, gospod komisar, ker ste tu z nami čeprav je bil dnevni red spremenjen. Ampak strinjam se s kolegi to. Gozdarska strategija je bistvenega pomena v tem okviru podeželjskega razvoja. Nimam veliko časa, ampak naj rečem, da se mi to vseeno zdi, da moramo razpravljati o tem. Še danes imamo srednjeročno dolgoročno strategijo. Posod v Evropi vidimo, da imamo kmetijsko krizo in eh, imamo eh, kmete, ki so v težavah. Eh, to so mlečni proizvajalci, proizvajalci govedine, proizvajalci v tem sektorju. Ne smemo pozabiti na to. To slišimo vsak dan. Slišimo, da ni krize, ampak vidimo, kaj se dogaja vsak dan pri naših rejcih tu in tam. In zdi se mi, da je realnost drugačna. Mislim, da bi se vi morali srečati z mladimi v tem sektorju pri nas v Franciji. Prisluhniti morate, kaj te situacija je predvsej hujša, kot mislimo, da je tu v parlamentu, v tem odboru. Glede gozdov bi dopolnil kolege, zastavil bi le eno vprašanje. Kakšno je vaše stališče o tem, Tu se pridržujem vprašanju pola Brenena o podnebju in energetiki, ampak kako pa je so gozdarstvo v tem splošnem pristopu? Kako vi vidite prihodnjo politiko pri sogozdarstvu oziroma pri agrogozdarstvu? Čekuje bardzo proszę pan poseł Selimovič. Hvala lepa, gospod Selimovič. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi, gospod komisar, da ste danes z nami. Nekaj bi vas vprašal glede okoljskih eh, vidikih eh, kmetijstva, predvsem gozdarstva. Vsi se zavedamo, da se bliža srečanje v Parizu, vsi se zavedamo pomena te konference in vemo, kakšno vlogo kmetijstvo in gozdarstvo igrata na tem področju. Moje vprašanje je, kaj se vam zdijo glavne ovire in problemi glede pariškega sporazuma v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom ali če povem eh, drugače, kaj bi si želeli videti v pariškem sporazumu in eh, menite, da ne boste v njem zasledili. Še enkrat najlepša hvala, da ste danes z nami. Hvala lepa, gospod Volčovski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 so gozdovi državni lasti je tudi pomembna tema o volitvah, ki prihajajo. Velika večina je mnenja, da naj bi eh, bili gozdovi še naprej v državni lasti in odprti za vse, dostopni za vse. Da pa niče se ne razumemo. Gozdovi prevzamejo veliko tonci odvaja. In v času, ko skrbimo za podnebne spremembe, tega ne upoštevamo dovolj. Omejujemo emisije CO2, krati pa naj bi posekali več eh, lesa, zato da bi pridobili več eh, biomase. Dobro bi bilo, če bi ohranili več eh, gozdov, tako da bi ti lahko odigrali svojo vlogo pri zmanjševanju CO2. -ja. Zato se sprašujem po resničnih eh, ciljih, eh, ki jih tukaj zasledujemo eh, pod pritvezo podnebnih sprememb. Mislim, da gre tukaj za zasledovanje skritih ciljev. Zato se zauzemam za to, da bi morali bolj opoštevati vlogo naših držav pri podnebnih spremembah in pri varstvu okolja. To bi morala biti osnova za strategije tukaj v odboru smo imeli hearing na to temo, strokovnjaki so opodali zelo zanimive prispevke na to temo. Glede vloge gozdov pri boju proti podnebnim spremembah. Gozdovi imajo tukaj resnično veliko vlogo. In eh, s tem se moramo še bolj ukvarjati. Mislim, da se mnogi še ne zavedajo te vloge gozdov dovolj. Gospa Aguilera. Pani posel Aguilera, bardzo proszę. Hvala lepa predsedujoči, spoštovani. Spoštovani gospod eh, komisar, malce sem presenečena. Torej, razprava je sicer eh, zelo zanimiva, nobenega dvoma o tem, ampak eh, ta strategija o gozdarstvu je vodila v celo vrsto izjav komisije, parlamenta in sedaj imamo tu celo vrsto finančnih sredstev, ki jih še čakamo torej eh, čakamo še na financiranje, istočasno pa ugotavljamo, da je ta ocena zelo zapletena. In eh, če si pogledamo zadevo na terenu, izgleda zelo drugačno in presenetljiva. Pa še nekaj je, kar je zelo pomembno. Kot so nekateri kolegi počrtali, Za me je vedno zelo veliko veselje, če vas vidim tu z nami, ne glede na temo, o kateri govorimo. In eh, sama bi rada izkoristila možnost, da vam postavim nekaj vprašanj. Gospa kolegica Dejran je že govorila o tej zmedi v zvezi z predlogom gospoda Junkarja. Zanima me, če lahko pričakujemo reformo skupne kmetijske politike leta 2017 ali 2018. Kaj ti, glede na to, kar je povedal gospod Juncker, eh, obstaja dvom. Želeli bi, da se to pojasni. Prav tako se sprašujemo, kaj se zgodi z novo uredbo o Eh, razdelitvi mleka in sadja in zelenjave v šolah. Tudi to je zelo pomembno. Torej, smo tudi v uh, zadnjih uh, dneh, uh, ko obstaja še uh, ta kontingent za olčno olje. To se bo sedaj spremenilo. Sama prihajam iz Andaluzije, torej, ki je proizvajalka eh, tega proizvoda in eh, zanima me, kaj se zgodi torej, z to kvoto in na to, kaj se zgodi z eh, temi spričevali o uvozu, ki bodo omogočili ta uvoz celo leto. Torej, želela bi, torej, da odgovorite, gospod komisar, na ta vprašanja. Hvala gospodine predsjednie pozdravljam povjerenika ovog ljeta korčulan. gospa so opustošili poari štiri tisoč petsto hektarjev je pogorelo veliko tudi vinogradi z avtohtonimi vrstami eh, trte štiristo milijonov evrov in škode. Prosim komisarja Hogna, da, se, da si prizadeva za hitro izplačilo odškodnin, tako da bi lahko obnovili vinograde in gozdove. Letni pri nas je večji od eh, posekanega lesa, zato ima Hrvaška 47 odstotkov vseh površin porasli in se gozdovi. Vsi poznamo več vlog gozda kot eh, pripomoček za zmanjšanje CO2 za boj proti podnebnim spremembah. Kdaj eh, bo začela komisija tudi eh, stroškovno vrednotiti vlogo gozdov na tem področju? Hvala. Hvala lepa. Gospod Bogovič, izvolite. <clears throat> Hvala za besedo. Eh, lep pozdrav spoštovanemu komisarju veseli me da na našem odboru eh, zopet govorimo o gozdarstvu gospa elizabeth gerstner je pripravila dobro poročilo na lastno pobudo danes pa govorimo o izvedbenih projektih eh, strategije gozdarstva. poznamo te gospodarske družbene in okoljske vloge gozda prihajam iz države ki je slovenije ki je šestdeset pokrita z gozdovi <clears throat> imamo bogato zalogo lesne mase od tristo petdeset do štiristo petdeset kubičnih metrov na hektar in letni prirast nekje med šest in sedem kubikov na hektar približno štiri kubične metre pa tega lesa posekamo se pravi da gre za resen sektor za resno resno gozdno maso eh, veliko eh, v poročilu in strategiji je dosti navedeno o vplivih eh, na kmetijstvo sam sem eden tistih ki zagovarjam da je lesna masa v povezavi gozd v povezavi s kmetijstvom v takih deželah kot je naša eden od ključnih tudi za razvoj kmetij na številnih področjih zato mislim da je prav da se v programu razvoja podeželja in tudi sicer v kmetijski politiki gozdarstvo omenja zelo resno in se tudi s tem nadaljuje. drug zelo pomemben vidik pa je preusmeritev evrope v krožno gospodarstvo in gozd če hočete od gozda ki je namenjen najprej v gozdarske namene od tu naprej pohištvena industrija gradbena industrija eh, lesna biomasa ki jo izkoriščamo tako v energetske namene kakor tudi vedno močneje v kemični predelavi za različne produkte vse do bioetanola bo na tem področju v prihodnosti igrala zelo pomembno vlogo. zato z moje strani gospod komisar <clears throat> dve vprašanji. Eh, kako se znotraj eh, kako planirate za prihodnost financiranje raziskav na ali s področja horizonta ali s kje drugje da se uvedejo nove tehnologije in na drugi strani ali bo za te namene za konkretne investicije uporabljen tudi investicijski sklad ki ga fond ki ga imenujemo junckerjev sklad hvala Pani poseł Delej. Merci, euh, monsieur. Monsieur le commissaire, bonjour. Euh, Eh, je ne vais pas vous parler Hvala lepa, gospod eh, komisar. Sama ne bom govorila o gozdih, gozdovih. Eh, v mnogih državah Evropske unije uh, imamo zelo kritično situacijo. Kolegi so spregovorili o krizi, s katerimi se soočajo mnogi sektori, uh, mnogi kmetovalci. V Franciji smo se ta konec tedna spomnili zelo težkega trenutka. Uh, in sicer se bomo spomnili eh, šeststo oseb, eh, ki so naredili samomor, šeststo kmetovalcev, ki so naredili samomor v zadnjem letu. Torej, to je številka, ki nas mora strezniti, moramo upoštevati eh, zelo tragično, kritično situacijo eh, kmetov v Evropi. Mnoge tedne že čakamo na odgovore na to zelo dramatično situacijo, gospod komisar. Gospod Rope. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Veseli me, da imam danes priložnost, da postavim kako vprašanje. Imam kar nekaj vprašanj. Najprej naj povem, da ko je Litva pridobila neodvisnost, so eh, se gozdovi vračali prvotnim lastnikom. Približno polovica gozdov je v zasebni lasti, so pa to majhni gozdovi, veliki nekaj hektarov. Vse ostalo so državni gostovi. Državne strukture obstajajo, ampak eh, zasebniki nimajo dovolj izkušenj na tem področju. Je, kakšno je vaše mnenje o metodah, ki jih bi naj uporabili v državah članicah? Kako naj bi izkoristili izkušnje drugih držav in kako bi podprli sodelovanje na tem področju? Moja no druga pripomba pa se nanaša na mlečno industrijo, na mlečno industrijo kjer je situacija zelo pereča. Kmetje me sprašujejo, kaj bo Evropa naredila za nas in kako bomo živeli jutri. A nas čakajo spremembe, ki bodo preprečili nadaljne padanje cen. Lahko pričakujemo izboljšanje situacije. Gospod Moj. Gospa Moj. Ringrazio il commissario per le informazioni che ci ha dato. Hvala lepa, gospod komisar, za vse informacije, ki ste nam jih eh, dali. Imam pa naslednje vprašanje. Opozorila bi. na evropsko strategijo za gozdove? Ali sploh imamo takšno strategijo? Pogosto gre za sešnjo v industrijske namene, pri čemer moramo paziti, da ne bomo imeli preveč golosekov. Ne vem, kako bi lahko na to vplivali tudi lokalne skupnosti, ki bo skrbele uh, za ustrezno pogozdovanje in kako lahko bolj vključimo zasebne lasnike gozdov, kar bi omogočili resnično trajnostno rabo gozdov. Mogoče bi lahko uvedli neke vrste helpiteska ali nekih centrov. Hvala lepa, gospod Dorfman. Hvala, gospod predsedujoči. Danes smo že marsikaj slišali o vlogi eh, gozda. In seveda je ta vloga zelo različna, v različnih je predeljih, je prihajam iz gorskega območja, kjer ima gost tudi zaščitno funkcijo. Kolega Vojčakovski je opozoril na eh, nekaj in sicer, da naj bi bilo izkoriščenega zelo nasprotju z varstvom pred podnebnimi spremembami. Ravno obratno, če ne koristimo gozda, potem imamo zaprt sistem. E, namreč v takšnem gozdu propade tako veliko lesa, kot ga priraste in e, s tem se emisije CO2 enako povečujejo, saj se takrat proizvaja CO2. Trajnostni razvoj bomo imeli samo, če bomo posekali les in ga uporabili v energetske namene ali kakšne druge namene, predvsem v energetske namene s, in tako privrčevali pri nafti in plinu. Sečnja gozdov ni samo pomemben gospodarski faktor za mnoge lastnike gozdov, ampak eh, tudi z vidika podnebnih sprememb edini učinkovit ukrep, če seveda poteka na ustrezen način. Gospod Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, in hvala lepa, gospod komisar, da ste danes spet z nami. Opozoril bi vas na čudno situacijo v Romuniji na področju gozdnega gospodarstva. Namreč eh, tukaj imamo možnost eh, pogozovanja. na degradiranih območjih eh, in sicer eh, z zasejevanjem sadnega drevja. To trenutno ni mogoče. Po eni strani imamo denar, ki bi ga lahko porabili za zasejevanje sadovnjakov, po drugi strani pa tega ne smemo početi. Prosil bi vas, da deblokirate to situacijo. gospod komisar, se vas ni pogosto tukaj. Naj vas upozorim na to, da potrebujemo razpravo na to temo in potrebujemo tudi drugačen program kot samo svežen pomoči, ki ste ga pripravili, kajti ta svežen pomoči je banalen primerjavi s problemi, s katerimi se srečujejo kmetje tukaj moramo odreagirati in ne prepustiti zadev na ključju. Tako, kolegice in kolegi, zelo dobro smo izkoristili čas, da smo spregovorili, ne vidim več prijavljenih, zato bomo zdaj prosili gospoda komisarja, da se odzove na vaše prispevke. Hvala lepa, gospod. Eh, predsedujoči, najprej nekaj, kar se ne nanaša na gozdove. Septembra smo imeli razpravo v plenumu, kjer je 52 ljudi iz tega odbora sodelovalo v razpravi. Veliko milijonov porabimo za to področje, na zadnje 20 milijonov. To je velika investicija v, na podeželju. Um, Predvsem nemški kmetje mi pravijo, da je 47 centov pod proizvodnimi stroški, da je to ustrajnostna politika in zato tukaj gre. Seveda se srečujemo z izzivi, nišče ne pravi, da ni tako. Ampak, eh, ko mi pravijo takšne številke, potem ne morem verjeti. Polo je menjal tudi schemo mleka in sadja v šolah, želimo dokončati delo do konca leta povezano z novo schemo eh, mleka in sadja. To smo pred nekaj tedni označili. Gospod Flening, ken jaz nisem preiskovalec. Smo komisar, sem nimam sredstev na voljo, da bi to naredil, kar želite. To je v pristojnosti nacionalnih eh, organov. Mogoče je zaskrbljujoče, da ni sodelovanja, ampak eh, nacionalne oblasti morajo to narediti, jaz pa ne. In to užalujem. kar pa zadeva gozdarstvo in eh, eh gozdarstvo eh, na Irskem načrtovano je bilo, da bi prišli z 8 odstotkov na 18 odstotkov eh, površin z gozdovi. Imamo veliko sredstev na voljo za raziskave in razvoj, kar bo vključevalo tudi bioekonomijo. In v kratkem bomo dobili program, ki bo pokazal našo dobro voljo za to, da vključimo tudi gozdarstvo na področju rabe. ostreznih eh, površin. Slišali smo tudi, da je situacija eh, različna v državah. Gospod Bogovič je govoril o velikih površinah, ki so zasajene z drevjem, to se pravi, ki jih pokrivajo gozdovi. Govorili smo tudi o večletnem programu. Z izvajanjem bomo, eh, pri izvajanju bomo sodelovali tudi z zasebnimi lasniki gozdov tako da jih ne bomo ignorirali pri sprejemanju odločitev. Gospod Buda, če mi boste poslali eh, podrobnosti, če mi boste pisali, bom eh, zadevo proučil. Mislim, da je gospod Egnjo omenjal nekaj, da nimamo skupne gozdarske politike, da imamo skupno kmetijsko politiko, imamo pa skupno gozdarsko strategijo. 7,2 eh, milijardi nameravamo porabiti za gozdove. To se pravi, da moramo poskrbiti, da bo ta denar ustrezno porabljen. Seveda pa podarjamo vlogo držav članic pri izvajanju te strategije. To ni del pogodbe in tudi ne predlagam, da ne bi bilo del pogodbe, ampak tukaj imamo priložnost, da ustvarimo večjo dodano vrednost za več delovnih mest eh, na podeželju kot eh, doslej. v Junkerjevem eh, planu imamo vključeno tudi območje, ker bi potrebovali eh, več razvoja na tem področju, naprimer na finskem. Ne predlagam da bi imeli skupno gozdansko politiko v smislu skupne kmetijske politike. Potrebujemo pa skupno strategijo za to, da poskrbimo, da bo denar najboljše porabljen, za to, da bo dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili in da spoštujemo tudi načelo subsidijarnosti. Pavlo sem že povedal, da komisija pripravlja da komisija ni pripravila končne verzije tega dokumenta, dokler se nismo posvetovali z Evropskim parlamentom, to veste zato, da bi upoštevali vprašanja poslancev Evropskega parlamenta in eh, obljubljam vam, da vas bomo veščali eh, o izvajanju tega večletnega načrta. Tukaj imamo možnost diversifikacije trgov, imamo pa tudi velike izzive za trajnost eh, no gospodarje z gostovi, kar je seveda popolnoma jasno. Zato komisija v tesnem sodelovanju z akterji v državah članicah eh, to zadevo tudi obravnava. Upoštevali smo trenutne kriterije in um, indikatorje. To temelji na trenutni evropski praksi na tem področju. Poročilo imamo od delovne skupine, kateri so, v kateri so sodelovali različni akteri. Eh, ta, to poročilo je bilo sprejeto v stalnem odboru za gospodarstvo. Nova politika na področju biomase bi morala vključevati tudi trajnostno gospodarjenje z gostovi v skladu z evropsko strategijo in se ukvarjala tudi z, z posrednimi eh, problemi rabe tal. Trenutno smo v fazi ocene. Ministri so se srečali v Rigi pred kratkim in se strinjali, da bi se morali bolj okvarjali z eh, tveganji, ki izhaja iz eh, obnovljivih virov energije in se z njimi spopadli na ustrezen način. Sem tudi v tesnem, tesnem stiku z eh, komisarjem Kaneto glede LULUCF-a. Doslej nismo sprejeli nekih dokončnih sklepov, na vsak način pa bo do obračunja na tem področju vključeni tudi v naše načrte. Gozdovi lahko predstavljajo največji vir obnovljivih virov energije do leta 2020. 2020, kar je odvisno seveda tudi od izvajanja večletnega načrta na osnovi Evropske strategije za gozdarstvo. Novi svežen bomo pripravili do leta 2016 glede uporabo biogoriv in biomase za. Ogrevanje. Seveda pa lahko ustrezne ukrepe sprejmemo tudi v okviru programov za razvoj podeželja. Lahko najdemo tudi podporo za nove gozdarske tehnologije. Podporo eh, lahko dobimo tudi za vzpostavitev novih proizvodnih eh, eh, poti. Države članice se lahko same odločajo, katere ukrepe bodo vključile v svoje programe. 3,3 milijard evrov je načrtovanih za programe na tem področju in videli bomo, koliko bo porabljenega za biomaso. Komisija pod P podpira eh, načelo ponudbe in popraševanja. Komisija samo določa okvire, pri čemer upošteva fitosanitarne pogoje ali zdržnost kod obave lesa. Seveda moramo uporabljati tudi surovine tako, da povečamo učinkovitost in izboljšamo možnosti druge rabe lesa. Ampak da bi se to zgodilo, moramo odpraviti uvire za dostop do eh, trga lesa. Komisija trenutno analizira situacijo. FRD, tudi so 15.2020, več eh, govori o odpravi posledic eh, požarov in zmanjšanje požarov. In v primeru drugih katastrof, tako kot to v Južni Franciji pred eh, nekaj dnevi. Eh, tukaj lahko uporabimo sredstva namenjena za razvoj podeželja. Seveda bi ob tej priložnosti izrazil eh, tudi sožalje izgubi življenj in škodi, ki je nastala. Evropska komisija pripravlja tudi zemljevide z. Uh, z zgodnim opozarjanjem na katastrofe, imamo tudi ustrezno strokovno skupino eh, gasilcev, imamo tudi skupna določila glede preprečevanja naravnih eh, nesreč, eh, v okviru katere morajo države članice izmenjevati izkušnje na tem področju in vzpostaviti ustrezne strukture. Za obdobje 2014-2020 je komisija pripravila smernice za države članice za ustrezno uporabo ukrepa za eh, preprečevanje požarov v eh, gozdovih, gozdnih požarov. In sicer se morajo ti ukrepi izvajati na področjih, ki so označena z velikim ali srednjim tveganjem. Imamo tudi prehod na zeleno ekonomijo. Nova uredba o razvoju podeželja ima možnosti za spodbujanje in eh, nelesnega gospodarstva, investicije v tehnologiji, v storitve, lahko podpiramo tudi nekmetijske dejavnosti eh, na podeželju. Eno strateških usmeritev je, da zmanjšamo eh, vplive potrošnje na globalni ravni, potrebujemo ustrezno upravljanje za gozdove, gospodarjanje za gozdove in uh, ustrezno spremljati gozdove. Uh, pri prehodu na bolj zeleno gospodarstvo. Treba zmanjšati tudi emisije zaradi seka sečnih gozdov. Komisija bo sprejela tudi ustrezne trajnostne cilje na osnovi konference Rio Plus. Mislim, da sem uh, večinoma odgovoril na vprašanja. Nekateri pa so postavili eh, specifično vprašanje. Če želite kakšno specifični odgovor v tehnični narave, bom z veseljem eh, pisno odgovoril na vaše vprašanje. <coughs> Hvala lepa, gospod komisar. Torej, vsi se zavedamo, da so gozdovi tema, ki jo pokrivajo številni sektori, torej tudi zdravje, podnebne spremembe, pa tudi kmetijstvo in zato je zelo pomemben skupen pristop. Strategije za gozdove je torej nekaj, kar je treba upeti v širši kontekst. Prav tako se tudi zavedamo, dejstva, da so gozdovi v pristojnosti držav članic, ampak vemo pa tudi to, da obstaja neke vrste organizacija koordiniranega delovanja. Imamo konference, na primer. In te konference organizirajo različni deležniki povsod po Evropi. Prav tako uh, Naprimer, to delo podpirajo številni odbori v Evropskem parlamentu in zato je takšna integracija tudi pomembna. Na to se postavlja vprašanje financiranja. Brez financiranja raziskav in razvoja ne moremo iti prav daleč v naših naporih. Najlepša hvala za to razpravo. Imamo nekaj nujnih uh, Eh, vprašanj, ki se postavljajo sedaj, eh, naprimer mlečna kriza, mleko. Komisar, upam, da niste presenečeni. Seveda vsi se srečujemo s kmeti v svojih volilnih okrožjih, eh, morda včeraj, predvčerajšnjem. To je del našega vsakdana, kar ne pomeni, da. Uh, ne upoštevamo celotne skupne gozdne strategije. Ne, ampak mislim, da so to kolegi tudi dobro podčrtali. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa vsem. Srečali se bomo ponovno prihodni teden ob treh popovdne v ponedeljek. V torek pa bomo začeli ob devetih zjutraj z zelo težkim glasovanjem in sicer o poročilu gospoda Heuslinga in na to popovdne bomo imeli drugi del našega sestanka. Hvala lepa. Uživajte v tem zasedanju. Veste, da bomo tokrat priča pomembnemu dogodku v Štransburgu ta teden in torej lepo se imejte in se vidimo prihodni teden. Hvala, gospod komisar.